ga bomo morali k malu uvesti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, komisar De Hucht. S tem ugotavljam, da so bile podane dve rezoluciji, o katerih bomo glasovali jutri v sredo ob 12. uri. S tem prekinjam to zasedanje, ki ga bomo nadaljevali jutri, 11. marca v sredo ob 9. zjutraj. Eh, dnevni red je bil objavljen tudi na spletu, eh, s tem prekinjam zasedanje.